la sessione è ripresa buongiorno a tutti vi prego di prendere Otvarjam zasedanje. Lep pozdrav vsem skupaj. Prosim, da zasedete svoja mesta. Čaka naš še en dan glasovanj, tako da se potrudimo in eh, opravimo svoje delo po najboljših močeh. Martinu Šulcu, odhojajočemu predsedniku, bi se rad zahvalil za vse delo, ki ga je opravil. Tako kot prej, mu želim veliko uspeha v njegovi politični karieri v Nemčiji. L'ordine del giorno reca le elezioni dei viceprezidenti del Parlamento europeo. Pojdimo na dnevni red. Sledi jo glasovanja glede